bodo ta imenovanja potrjena. Več odborov se je odločilo za začetek medinstitucionalnih pogajanj v skladu s členom 69c, prvim odstavkom poslovnika. Poročila, ki predstavljajo mandate za ta pogajanja, so na voljo na spletni strani plenarnega sedanja in naslovi bodo objavljeni v zapisniku plenarnega zasedanja. V skladu s členom 69c drugim odstavkom lahko eh, poslanci in poslanke oziroma politične skupine, ki dosežejo srednji prak, prosijo za glasovanje o odločitvah o začetku pogajanj do jutri, torka 13. junija, do polnoči. Če prošnje za glasovanje v parlamentu ne bo, potem se lahko odbori lotijo pogajanj parlament bi rad obvestil